točka eh, dnevnega reda se eh, nanaša na eh, razpravo, ki pa eh, ne pomeni pripravljenih razprav, ampak gre za, gre za izjavo in sicer za težave v verigi preskrbe s hrano v okviru vprašanj glede konskega mesa. Spoštovani committee as well as the v, ne, v prejšnjem tednu sem uh, naslovil tako odbor za kmetijstvo, kakor tudi odbor za okolje v zvezi z konjskim mesom, ki je bilo označeno kot govedina v nekaterih predelanih um, obrokih v državah članicah. Sedaj vam lahko poročam o ukrepih, ki smo jih načrtovali ali pa s katerimi želimo začeti v bližnji prihodnosti. Danes je minil že en mesec, odkar so se zgodile prve najdbe konskega mesa in uh, zdi se, da ta škandal ne kaže na krizo prehranske varnosti. Eh, to lahko rečem do tega trenutka, kajti izvajamo še nadaljne inšpekcije in preverjamo grožnjo za zdravje ljudi. Se pravi, ta škandal zaenkrat še ni kriza prehranske varnosti, um, kot smo jih doživljali v preteklosti. Gre za vprašanje goljufivega označevanja, ne pa za vprašanje varnosti. Kakor veste, mora prehranska industrija zagotoviti spoštovanje evropske zakonodaje na področju prehrane. Države članice pa morajo zagotoviti ustrezno izvajanje pravil Evropske unije. Odgovornosti držav članic je, da preverijo, ali proizvod predstavlja tveganje in ali je zakonodaja spoštovana. Seveda imamo potem tudi druge inštrumente, zgodnje opozarjanje za eh, hrano in pa živila, trust vsakršno opozorilo strani kakšne države članice je sporočeno naprej preostalim državam članicam, tako se je zgodilo tudi v tem primeru. V drugem škandalu smo našli konsko meso, ki je bilo označeno kot govedina v nekaterih predelanih eh, obrokih in to smo hitro sporočili državam članicam skozi mehanizem zgodnjega opozarjanja. Se pravi, naš mehanizem je deloval dobro državam članicam in njihovim organom smo omogočili, da so hitro ugotovili, kdo je naredil kaj, kdaj in kje. Vse države članice sedaj izvajajo preverjanje prisotnosti konjske DNA v eh, mesnih proizvodih in preverjajo tudi prisotnost fenilbutazona oziroma buta v konjskem mesu v skladu z priporočili, ki jih podpirajo tudi države članice in eh, jih je sprejela komisija 19. februarja. 8. februarja so nas britanske oblasti prvič opozorili na problem. Eh, Kmalo zatem smo imeli prvo srečanje držav članic, 15. februarja smo dobili priporočilo stalnega odbora o prehranski verigi in države članice so se dogovorile o inšpekcijah, ki so bile sprejete 19. februarja. To preizkušanje se bo nadaljevalo tudi marca in države članice bodo nemudoma obvestile komisijo o izsledkih teh inšpekcij. Do 15. aprila bodo poročale o tem in kmalo zatem bomo objavili tudi poročilo. Eh, torej, nemudoma po tem, ko se je pojavila ta kriza, smo morali zagotoviti inšpekcije, zato da lahko ponovno vzpostavimo zaupanje. Ampak poleg tega smo se morali zavezati tudi temu, da bomo izsledke raziskav objavili. Eh, Europol prav tako spremlja ta škandal in eh, obvešča o tem države članice oziroma točke za stike v državah članicah. Eh, samo za popolno preglednostjo bomo popravili škodo, ki smo jo povzročili zaupanju naših potrošnikov. Če si ogledamo širšo sliko, postaje jasno, da je naša, da je naša zakonodaja v osnovi dobra. Obstoj goljofij pač ne postala pod vprašaj samih pravil. Problem obstaja pri izvajanju zakonodaje, ne pa pri zakonodaji sami kakor tudi pri drugih eh, z hrano povezanimi škandali, krizami, se moramo pač naučiti določenih lekcij in moramo razmisliti o potrebi po spremembah. Eh, seveda ta škandal s konskim mesom ne bo nobena izjema. Eh, javno zaupanje je bilo zamajano in del zagotovil, ki jih lahko damo našim potrošnikom, je tudi naš odziv, če se bomo odzvali hitro, če bomo izkoristili vse inštrumente, um, ki so nam na voljo in če bomo analizirali podatke, nam bodo potrošniki spet zaupali. Komisija že razmišlja o tem, kako lahko ukrepimo uh, naša pravila in sicer na področju sankcij, na področju stopnje nadzora in na področju označevanja. Torej prvič, gre za pomen ustreznega nadzora in pa odvračilnih sankcij. Uh, To, zato moramo poskrbeti, če želimo izvajati našo zakonodajo. V sedajni zakonodaji morajo države članice izvajati primirne oziroma sorazmirne in odvračilne sankcije. Sedaj pripravljamo naslednji predlog, eh, da bi revidirali uradne kontrole prehranske verige. Zato bi morali predvideti tudi finančne sankcije, če bi prišlo do kršitev pravil v zvezi z prehransko verigo. Mislim, da bi te sankcije morale odražati gospodarski dobiček, eh, ki ga ustvarjajo tisti, ki kršijo evropsko zakonodajo. Torej samo ta izgled, da bi izgubili več, kot jim prinašajo nezakonite aktivnosti, samo to lahko služi kot, učinkovito, kot učinkovita odločilna sankcija. Potem, drugič, nekateri so zahtevali bolj učinkovite kontrole vzdolž prehranske verige in revizija pravil bo poskrbela za izboljšave. Komisija bo tako imela možnost, da zahteva, da izvaja in koordinira nadzorne načrte, zato da odpravlja pomankljivosti vzdolž prehranske verige. Eh, ampak poleg tega bomo lahko predvideli specifične kontrole, če bomo identificirali posamezna tveganja. Tudi v trenutnem škandalu lahko komisija zgolj priporoča načrt kontrol. Vem, da vse države članice sedaj te kontrole nadzorujejo, ampak dejansko to ni pravno zavezujoče. In pa tretjič, kako veste, nekatere države članice in tudi člani eh, parlamenta zahtevajo obvezno označevanje izvora. Jasno sem povedal, da se mi to vprašanje ne zdi neposredno povezano z tem škandalom. Ta škandal bi se pojavil tudi, če bi imeli jasno označevanje države izvora. Ampak vedno večje število držav članic eh, meni, da bi morali to priložnost izkoristiti za to, da uvedemo obvezno označevanje držav izvora. Ne samo za govedino, ampak tudi za predelano meso. Preden se je pojavil ta škandal, je komisija ob izteku leta že morala preveriti oziroma preučiti to vprašanje in poročilo pripravljamo ob koncu letošnjega leta. Eh, sam sem se zauzel za to, da bi pospešili objavo tega poročila in verjetno bo to poročilo na razpolago že v začetku jeseni. To poročilo mora preučiti možnost označevanja izvora predelane hrane. Potrošnik mora biti obveščen. Izvedljivost eh, obveznega označevanja države izvora in pa vpliv tega na mednarodno trgovino in pa na enotni trg, torej vse to je treba preučiti. In kako sem povedal že pred odbori, sem glede te zadeve odprt tudi če se mi zdi, da to vprašanje ni neposredno povedano z škandalom v zvezi s konskim masom, mesom, ampak um, redno vam bom o tem poročal. Zdi se mi, da obvezno označevanje države izvora ni povzročilo sedanji škandal z konskim mesom. Ampak vseeno bom eh, skušal poskrbeti za to, da bo poročilo objavljeno kar se da hitro in potem bom seveda kakršnekoli spremembe sporočil tudi parlamentu. Naj zaključim za naslednjim. Zaupanje potrošnikov je nekaj zelo krhkega, eh, hitro lahko izgine in zato pozivam države članice naj okrepijo kontrole, preizkuse, eh, nekaj rezultatov smo že dobili, tudi nekatera kazenska preganjanja in Treba je zagotoviti nemudeno kroženje vseh novih informacij, tako da bomo lahko kar se da hitro spet vzpostavili javno zaupanje. Do sedaj moram reči, da sem zadovoljna za stopnjo sodelovanja držav članic. Ne morem dovolj podariti, kako pomembno je se naučiti lekcij iz tega škandala. Lahko vam zagotovim, da sem trdno zavezan temu, da kar najhitreje ponovno spostavimo zaupanje v naš prehranski sistem. Mislim, da imamo enega najboljših sistemov na svetu in to bom vedno znova ponavljal. Ampak to ne pomeni, da ni možno poskrbeti za še dodatne izboljšave, da se ne moremo naučiti česa novega iz uh, kriz sedanje in preteklih in nikoli ne smemo počivati na novorikah. Dejstvo, da imamo enega najboljših sistemov prehranske varnosti, ne pomeni, da smo lahko samozadostni in uh, da lahko začnemo popuščati. Um, ehm, in parlament in pa države članice pozivam, da prav tako to spoštujejo. Da bo... Hvala, gospod komisar. V imenu skupin eh, sedaj najprej dajem besedo gospodu Zeberju za tri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Strinjam se z vami, ko pravite, da imamo enega izmed najboljših sistemov prehranske varnosti na svetu. Ampak eh, dejstvo je, da nas vedno znova pretresajo prehranski škandali in eh, ta škandal tudi kaže na to, kako velika je razsežnost problema v tem sektorju. Zato ne smemo sedaj reči, da imamo super sistem in moramo poskrbeti samo za nekaj manjših sprememb, ampak moramo že preveriti, kaj je resnično treba izboljšati. Prav gotovo bo komisija to s svojim poročilom dosegla. Prav tako ni pametno reči, da države članice so pristojne za kontrole in mi moramo samo sprejemati zakonodajo. Mislim, da bi tudi na evropski ravni morali sprejeti posebno odgovornost za to, da bo ta sektor deloval. Mislim, da je največji problem ta, da eh, smo izgubili tako velik del zaupanja potrošnikov. To je ta dejanski problem, ki je s tem povezan. Zelo težko bo ponovno vzpostaviti to zaupanje in tudi drago bo. Zato je prav gotovo prvi korak ta, da moramo pojasniti, zakaj gre. Jasno je, da je tukaj šlo za kriminalna dejanja, ki smo jih nismo mogli popolnoma preprečiti, ampak vseeno se moramo vprašati, kak se nadzorni sistem lahko uh, uvedemo zato, da bo postalo gospodarsko neretabilno izvajati takšne goljofije. In tukaj bi morala komisije se sestati z nekaterimi matematiki in izračuniti, kako težko bi bilo uh, izvajati vzorčne kontrole, jih morda tu in tam okrepiti, tako da bi resnično imeli učinkovit in poceni eh, nadzorni sistem. In uh, tukaj pozivam Evropsko komisijo naj za to poskrbi. Potem treba je tudi. Um, preučiti okvir sankcij v posameznih državah članic. No, nekatere države so stroge, druge ne. Uh, Eh, in tudi to je treba prilagoditi, pravzaprav bi morali imeti enake zahteve posod po Evropi. In pa še tretjič. No Prevajanje, eh, problemi z prevajanjem. Okay, yeah. we continue. Please, Mr. Okay, Seber. Prosim, gospod Zeber, nadaljujte. Torej, kot sem povedal, treba je vzpostaviti takšen nadzorni sistem, da bomo lahko preverjali vse odgovornosti in da bomo lahko ponovno vzpostavili zaupanje potrošnikov. In to poročilo, ki ga pripravlja komisija, bo prav gotovo temelj, na katerem bomo lahko gradili ta zahteva po označbi izvora, eh, torej kje so, drž, kje so živali, zaklane, ki pridejo v prehransko verigo. Mislim, da bi tudi te informacije bile v pomoč potrošniku, na ta način bi lažje sprejel svojo odločitev. V sektorju živil je um, težko imeti neko mentaliteto samo zadostnosti, kajti potem kvaliteta samo upade. V interesu Evropske komisije in pa evropejcev in uh, sveta in pa parlamenta je, da zagotovimo kar najviše standarde in da zagotovimo, da bomo na mizo dobili varna živila. Uh, potrošnikom moramo mm, ponuditi to, kar želijo imeti, torej varno in pa pravilno označeno eh, hrano. Še vedno ni dal. Hvala, gospod Zeber. Gospa McKevin, dve minuti. President. Hvala lepa. Komisar, pozdravljam to, kar ste povedali danes zjutraj, še zlasti to, kar ste povedali o tem, da je treba pospešiti preverjanje možnosti označevanja um, predelanega mesa. Vi ste povedali, da to ni bil vzrok krize. To je res, ampak ko je parlament o tem glasoval pred dvema letoma, smo glasovali za se, smo želeli, da podjetja prevzamejo odgovornost za svojo dobavno verigo in da svojo dobavno verigo uh, poznajo. Z označevanjem ne bi mogli spregledati takšnih škandalov. Potrošniki so šokirani nad. Uh, sedanjo dobavno verigo. Klavnica v eni državi, razrezanje mesa spet nekje druge, pošilja se v Evropo in potem spet nazaj. Zdi se, da je tukaj preveč posrednikov. Izgubili smo uh, nadzor živil od kmetije do krožnika. Eh, zato upam, da si boste resno ogledali to krizo. Komisija in pa svet sta rekla, da je takšno označevanje mesa predrago, ampak vprašajmo se, koliko so porabile države sedaj, odkar se je pojavil ta škandal z konjskim mesom. Komisar, rekli ste, da je sedanji sistem zdrav, ampak številni ljudje menijo, da so spremembe iz leta 2006, torej spremembe v zvezi z eh, higieno mesa, znižale število Eh, inšpekcij, zlasti v obratih za rezanje mesa. Sedaj več nimamo vsakodnevnih inšpekcij mesnih inšpektorjev, imamo samo napovedane inšpekcije in eh, tri mesečne, šest mesečne inšpekcije v obratih za razrezanje mesa, ker se zdi, da se je pojavil tudi ta škandal. Eh, napovedali ste revizijo o higieni mesa letos, gospod komisar, in zanima me, kaj bo v tej reviziji časopisi v Veliki Britaniji pravijo, da boste prehranski industriji eh, naložili več samokontrole. Ali jim želite res dati še več odgovornosti? Tukaj gre za krizo zaupanja potrošnikov in eh, k vam zremo, ko želimo zagotoviti, da ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Hvala, gospod McKevin. Gospod Davis, dve minuti. Hvala lepa, gospod komisar. Eden izmed eh, mojih prvih dejanj kot poslanec pred 14 leti je bila ta, da sem eh, organiziral konferenco o prehranski varnosti, šlo je za govedo eh, in vaš predhodnik je bil zelo, eh, raz, je imel veliko razumevanja, želel je okrepljene kontrole, ampak izkazalo se je, da komisija pač nima teh eh, zmogljivosti, da je odvisna od država članicah, da izvajajo kontrole iz prve roke. No in sedaj to spremljam že leta in leta in vedno znova sem zasledil te besede učinkovito um, in odvračilno. Takšne sankcije bi naj zagotovili. In vi ste rekli, da imamo najboljši sistem na svetu, ampak to nam nič ne pomaga, če države članice ga ne izvajajo. Uh, Sankcije se tudi razlikujejo od države do države, imamo postopke za zagotavljanje skladnosti, ki se spet razlikujejo od države do države, imamo različne pristope do kazenskega preganjanja in kazni, ki jih, izvaja, ki jih eh, izrekajo nacionalna sodišča in so prav tako eh, zelo različne. Um, kako naj pričakujemo, da se bo evropska zakonodaja izvajala na enak način v vseh državah članicah? Um, po drugi strani pa imamo ta težak problem, da ne bi smeli uvajati skupnih eh, kriminalnih kazni v naših državah članicah. Ampak to seveda ni samo vprašanje vašega oddelka, gre za številne druge sektorje, ampak tukaj moramo o tem več razpravljati in bolj analizirati o tem, kako dejansko države članice izvajajo zakonodajo. Ne samo, kako je to zapisano v statutu, ampak kako njihova sodna telesa potem interpretirajo te statute če tega ne bomo naredili, če ne bomo pokazali s prstom in če ne bomo jasno razpravljali v svetu in pa v parlamentu, ne bomo zagotovili enakovrednega izvajanja zakonodaje in s tem bomo spravili zakonodajo na slab glas. In potem je tudi naše delo tukaj popolnoma nevredno. Hvala, gospod Davis, gospod Šliter, dve minuti. Hvala lepa. Zahvaljujem se komisarju za to, da se je odzval na številne predloge, ki smo jih predložili. Eh, vedno bolje delujoče sankcije imamo, zato smo poskrbeli tudi v zadnjem letu. No, ampak dejansko se dogaja tudi, da imamo 20 let staro meso, ki se ga potem na novo označi in se ga še vedno prodaja. Prav tako smo imeli probleme z mesom, ki je prišlo iz Mačarske. Označeno je bilo pot, kot nekaj in potem uh, se je izkazalo, da je šlo pravzaprav za nekaj drugega. Vedno znova se soočamo za škandali. Uh, problem je, če ljudje menijo, da se jim splača izvajati goljufije, namesto da bi bili, po, da bi bili pošteni. To je treba preprečiti. Uh, biti moramo bolj uh, strogi, treba je uvesti strožje sankcije in uh, ljudje morajo vedeti, da jim uh, grozi kazenski pregon, če bodo goljufali. Moramo si ogledati tudi vprašanje možnosti lastnih inšpekcij v klavnicah. Se pravi, zagotoviti je treba inšpekcije vzdolž celot, celotne prehranske verige. Če uh, želimo imeti sisteme nadzora, morajo ti tudi delovati treba je izvajati vzorčne nadzore, poljubne nadzore, tako da bo zakonodaja izvajana v vseh državah članicah. Moramo si tudi ogledati vprašanje označevanja države izvore. Vi ste povedali, da boste na to temo pripravili študijo in upam, da boste takoj zatem ponudili predloge. Kaj ti potrošniki si želijo te informacije, eh, teh informacij, želijo vedeti, zakaj gre če kupujejo govedino, želijo vedeti, kje so živali bile vzgojene in kje so bile eh, zaklane. In treba je tudi si ogledati možnost eh, kupovanja lokalnih proizvodov in eh, označevanje letih. Na ta način bi lahko zagotovili, da imamo kar najkrajšo verigo med kmetom in pa potrošnikom. Ogledati se moramo tudi pravila javnih razpisov. in eh, možnosti pridobivanja svežih proizvodov. Če si ogledamo zmogljivosti enotnega trga, se mi zdi, da nimamo potrebnih pooblastil za to, da bi lahko zagotovili ustrezno stopnjo kontrol. To pomeni, da se vedno lahko zgodi, da bodo neki tvegani proizvodi končali na našem trgu. olajšati moramo delo tistih, ki ehm, so odgovorni in želijo potrošnikom dati jasne informacije in ustaviti kontrolo. Hvala, gospod Šlinter. Gospod Nikolson, eno minuto. No Hvala lepa. Prav gotovo je bilo zaupanje potrošnikov zelo omajano zaradi škandala z zakonskim mesom ampak eh, vedno se lahko iz tega naučimo tudi nekaj dobrega. In sicer je to to, da se sedaj ljudje obračajo na lokalne proizvajalce, na lokalne mesnice in jasno sporočajo, da želijo vedeti, kaj kupujejo. To lahko pozdravimo. Sam se zauzemam za učinkovito in jasno označevanje, ampak eh, vseeno moram povedati, da nam vse označevanje ne bo pomagalo, če bomo imeli zunaj kriminalce, ki bodo želeli tukaj goljufati. Potem nam tudi ustrezne inšpekcije in pa um, označevanje ne bo pomagalo. Zakaj se to dogaja? Po mojem mnenju, zato ker je prehranska veriga predolga in zato ker je tudi pritisk. Um, Eh, supermarketov prednise uh, eh, prevelik. No ni nič takega, kot, uh, nič takega ne obstaja kot uh, poceni hrana. Dobra hrana, kakovostna hrana pač stane nekaj denarja. Hvala, hvala gospod Nikolson, gospod Egno, eno minuto. Uh, Hvala. Pred trinajstimi leti je britanska vlada dovolila Evropski uniji, da prevzame pristojnost nad eh, zakonodajo glede živel. To, kar se je pokazalo v zadnjih tednih, je izkaz nesposobnosti, zaradi česar so Britanci jedli konsko meso, ko so pravzaprav bili pripričani, da je dolgovedino. Eh, sistem sledljivosti, ki, jo je, ki ga je Evropska unija uvedla, je odprt za goljofije in ko se Evropska unija širi, eh, smo izpostavljeni tudi vplivu držav, kjer je goljofija stvar vsakdana. V prejšnjem sistemu, kjer je bila hrana redno podvržena testiranju, bi uporabo konjskega mesa na mesto govedine hitro odkrili. In veliko naših britanskih poslancev domneva, da bi imelo naše kmetijsko ministrstvo možnost dejansko učinkovito ukrepati na tem področju, ampak to pravzaprav sploh ne drži. Hvala, gospod Egno. Gospa Anderson, minuto 30. Najlepša hvala. Komisija je dejala, da ne glede na veljavno zakonodajo, Eh, še vedno obstajajo ljudje, ki želijo eh, goljufati in izkoristiti sistem. To nedvomno drži, vendar pa to ne pomeni, da bi kot regulatori morali enostavno dopustiti, da se to nadaljuje. Naša odgovornost je, da zagotovimo, da bo kakršnokoli goljufanje, sploh na področju živil, eh, čim bolj onemogočeno. Evropska unija ima enega najbolj razvitih sistemov sledljivosti na svetu, ampak očitno na, v predelovalnem sektorju ni tako učinkovit, kot bi lahko bil. Eh, v tem poročilu bi res eh, morali govoriti tudi o obveznem označevanju porekla za mesne proizvode, vključno s predelanimi proizvodi. S takim označevanjem bi zagotovili, da bi tudi super. Eh, marketi v večji meri prevzeli odgovornost za kakovost živil, ki jih prodajajo. In to bi uh, pomenilo tudi, da bi lahko severnoirsko meso bilo označeno kot irsko, če bi proizvajalci tako eh, želeli, poleg tega bi morali ločeno označevati tudi meso, ki prihaja iz Škotske in to bi res potem pomenilo boljšo sledljivost. Hvala. Hvala lepa. Gospod, gospod Hartung, najlepša hvala. Prodaja konskega mesa na mesto eh, govedine je pojem, za katerega bomo verjetno prej ali slej izumili novo besedo. Eh, in to, da proizvajalci poskušajo eno stvar prodati kot nekaj drugega, je enostavno narobe, ampak moramo se zavedati, da gre za zadevo, ki je v rokah nacionalnih eh, pristojnih organov. Oni so tisti, ki so pravzaprav razkrili, kakšni so razsežnosti tega škandala. Odpraviti moramo odvečno EFSO, ki očitno ne zna razlikovati med konjem in kravo. In se res lotiti bistva tega problema, kajti če bomo, uh, eh, največja neumnost, ki jo lahko naredimo, je, da ogrozimo varnost naše prehrane. Gospod Orbi ima besedo. Thank you, madam president. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Večina prispevkov se je osredotočala na nekaj točk in poskušal se bom na nje odzvati. Najprej, kar zadeva sankcije. Strinjam se, da čeprav zakonodaja, ki jo imamo, temeli na direktivah in čeprav nimamo uredbe, kot naprimer na področju okoljskega kazenskega prava, kjer so opredeljene specifične sankcije za specifična dejanja, mislim, da bi v teh direktivah morali biti bolj specifični, ko bomo pripravljali nove. In to je tudi razlog, zakaj mislim, da moramo pri tem občutljivem vprašanju jasno pokazati, da se zločin ne izplača. Izvajanje je v državah rok članici in komisija na tem nima odzora, kot je dejala eh, kot je dejal gospod Davis. Res je, da komisija ne more vplivati na tiste organe, ki izvajo zakonodajo vem tudi za primere proizvajalcev mesa, katerih dovoljenja niso bila eh, priklicana, tudi potem, ko so ugotovili, da so krivi za določena kazniva dejanja. Tako da bi ekonomske kazenske sankcije morale biti enakovredne ekonomski koristi, ki jo je pridobil. Eh, storilec zločina. Sicer se bo zločin dejansko izplačal, kajti če so koristi na račun kršenja evropske zakonodaje više od kazni, ki eh, takim storilcem grozijo, se bo zločin vedno izplačal. In To, da imamo zakon, seveda ne pomeni, da ne bo prišlo do kršitev zakona. E, enako velja tudi za kraje, pa ne dvomim, da tudi v tem trenutku nekdo nekomu nekaj krade, ampak Eh, ne moremo, eh, ko govorimo o tem, kakšna mora biti zakonodaja, istočasno govoriti tudi o tem, da pričakujemo, da se bo kršila. Vprašati se moramo, kakšno je lahko realistično stališče. Seveda nič ni popolno, ampak vendarle se moramo potruditi, da bodo sankcije odvračilne in da bodo inšpekcije kar najbolj učinkovite. Sistem inšpekcije je seveda mogoče izboljšati, ampak struktura, kakršna je eh, v veljavi danes, mora ostati nespremenjena. Vsa zakonodaja v Evropski uniji se izvaja v državah članicah, ključno z zakonodajo o živilih. Eh, zakonodajo o označevanju izvajajo proizvajalci s Eh, živil, ki so v prvi vrsti odgovorni za zanesljivost na tem področju. Potem je tu še sistem nadzora držav članic, ki ima temu namenjene lastne nacionalne organe. In naj opomnim parlament, da je Irska agencija za izvajanje bila tista, ki se je lotila preiskave najcenejših uh, govejih burgerjev v neki trgovini in izkaz, oni so bili tisti, ki so, izka, ki so odkrili, da je nek proizvod, ki, ne bi, bil, ki bi označen kot 100-odstotna govedina, pravzaprav vseboval 80 odstotkov konskega mesa. Torej njihova preiskava najcenejših proizvodov je bila tista, ki je eh, opozorila na, na ta problem in potem tudi na, razši, na razširjenost tega pojava. In pomembno je seveda, da sistem inšpekcij deluje eh, in naj opomnim parlament, da je to vrstno eh, testiranje DNK, kot se zdaj izvaja in s katerim se gotavlja, eh, od katere živali prihajame, so razmeroma nova oblika testiranja. V preteklosti Eh, smo na drugačne načine preverjali, ali so dejanske sestavine skladne s sestavinami, ki so navedene na označbah. Eh, in z novo zakonodajo bomo poskušali zavezati države članice, da bi bili nadzorni obiski, torej inšpekcije, nenapovedane, Eh, in da bi eh, bile razporejene po celotni verigi, tako da bi na ta način izboljšali učinkovitost inšpekcij. Kar zadeva označevanje države porekla. Lahko vam navedem pet razlogov, ki so jih doslej navajale države članice, ker smo v preteklosti o tem že govorili, zakaj česa takega ne bi smeli uvesti in lahko vam navedem tudi pet razlogov, seveda, ki so jih navedle druge države, ki se zauzemajo za to vrsto označevanje. Vendar pa razumeti morate, da zadeva ni enostavna. Sam sem zelo odprt, kar zadeva to vprašanje, ampak seveda se moramo zavedati vprašanj stroškov in zavedati se moramo, da gre za zelo eh, občutljivo zadevo in tudi kompleksno zadevo, kajti eno je označiti poreklo enega primarnega proizvoda, nekaj drugega pa je, ko gre za eh, predelane proizvode, ki so izdelani v več fazah. Eh, Eh, kot rečeno, sam sem odprt do tega vprašanja. Vem, da je veliko več, drž eh, vedno več držav, ki podpirajo tako zakonodajo in eh, če bo potrebno, bom seveda eh, hitro ukrepal skladno z željami držav. Eh, pomembno je, da ne podcenjujemo pomena to vrstnih škandalov na notranjem trgu. Eh, Eh, in eh, naj se dodam še na komentarje, ki so se navezovali na ponovno vzpostavitev določenih eh, trgovinskih ovir na račun teh dogodkov. No, goljufije na tem področju niso nič novega. V preteklosti smo imeli tudi primere izvozov mesa iz Združenega kraljestva v Francijo, v času, ko tak izvoz sploh ni bil eh, dovoljen, naprimer. Eh, In kadarkoli uh, imamo notranji trg, ki nima ovir, to prinaša številne prednosti in slabosti. Slabost je tudi ta, da kadar nekdo krši zakonodajo v eni državi, to posredno vpliva tudi na druge države. Ampak eh, podobno se dogaja naprimer tudi s šengenskim sistemom. Uh, Schengen lahko omogoča kriminalcem, da potujejo iz ene države v drugo, ampak eh, to ne pomeni, da bi morali odpraviti šengenski sistem. Eh, enako velja za notranji trg. Ker pač imamo notranji trg, potrebujemo strože zakonodajo, strože kazni in boljše inšpekcije. Torej, strinjam se z eh, poslanci in poslankami, ki pravijo, da ta škandal ni eh, povsem eh, spodkopal zaupanja in da se moramo potruditi, da bomo makajoče zaupanje čim prej nadomestili. Vedno se moramo na račun takih dogodkov naučiti tistega, Eh, kar nam v naboru znanja manjka in ne smemo dovoliti, da bi nekaj zločincev ogrozilo delovanje celotne prehranske verige v Evropi. Če zaključim, eh, veselim se nadaljnega sodelovanja s parlamentom. Eh, pri zagotavljanju, da z tega, da se v prihodnje tovrstne prakse in goljofije ne bodo ponavljale. Hvala. Hvala, gospod komisar. Eh, to je tudi zaključek te razprave. Eh, sedaj pa je na, na vrsti razprava o spletnem reševanju potrošniških sporov gospe Hohenstein in na podlagi poročila gospoda Greša o alternativnem reševanju potrošniških sporov.